So, dear colleagues, we're going to make a start because we have. Dragi kolegi, predlagam, da začnemo. Danes večer je tudi predvideno dolgo glasovanje, zato res moramo začeti. Zahvaljujem se vsem, ki ste tukaj že na začetku našega sestanka, ko bo prisoten komisar King. Najprej običajna sporočila. Sprejetje dnevnega reda. To je zadnji sestanek odbora Libe v tem letu. Sploh nimam tega občutka, zato ker moramo še kakšne dve, tri ure glasovati. In vsem se zahvaljujem za delo, ki ste ga opravili in želim vam srečno 2019. Eh, to so mi napisali tukaj, eh, kaj ti zaželeti take lepe stvari na koncu sestanka, ko so vsi jezni, nima nobenega smisla. Potem spremembe osnutka dnevnega reda, točka 13, glasovanje o osnutku mnenja o preiskavah, ki jih je izvedel vsega. Olaf v zvezi s sodelovanjem z Evropskim javnim tožilstvom je bilo glasovano, je bilo preloženo, točki 5 in 6 pa bomo obravnavali po glasovanju. In če temu ne nasprotujete, je dnevni red sprejet. Odobriti moramo tudi zapisnika z 10. septembra in 11. decembra 2017. Če temu ne nasprotujete, je to sprejeto. Danes imate vse jezike razen danščine nizozemščine, grščine, švedščine, češčine, malteščine, romunščine, hrvaščine in irščine. In potem še ena stvar. Avstrijsko predsedstvo se približuje koncu. Nekateri kolegi veste, da sem avstrijsko predsedstvo povabil, da bi prišli predstaviti svoje zaključke v odbor Libe, vendar na predlagane datume konec novembra ali v decembru noben minister ni imel časa. tako bi lahko razpravljali samo z predstavnikom na administrativni ravni, ne pa na politični ravni, zato sem to točko odpovedal. Danes bomo tudi glasovali med 19.50 in 20.20, upam, da nam bo to uspelo. Zdaj pa. Naj kar napovem točko štiri. To je dialog s komisarjem Kingom o sodelovanju z Zahodnim Balkanom na področju varnosti. Dobrodošli, Julian. Komisar se redno udeležuje naših zasedanj in zato smo mu hvaležni. Zahvaljujem se vam tudi za današnjo razpravo o Zahodnem Balkanu. Koordinatorji Libe so si želeli ta varnostni dialog, da bi potekal dvakrat na leto. Vsak tak sestanek se osredotoči na posamezno določeno temo. Imeli smo že dva sestanka v zvezi s Prumom in PNR-jem, eh, danes pa se bomo osredotočili na sodelovanje z Zahodnim Balkanom na področju varnosti. Dokument komisije v zvezi s tem smo razposlali tisti kolegi, ki ste specializirani za to področje, veste, da je okrepljeno sodelovanje z Zahodnim Balkanom zelo pomembna naloga, zlasti na področju boja proti organiziranemu kriminalu, terorizmu, na področju varstva podatkov v zvezi, to je povezano tudi s prihodnimi pridružitvenimi pogovori. Kolegi, tudi veste, da je to prioriteta za številne politične skupine. Zato z veseljem predajam besedo komisarju Kingu za 15 minut, potem pa bomo imeli razpravo. Izvolite. <clears throat> You, um, chair, hvala, predsednik. Spoštovani, najlepša hvala, da ste me ponovno povabili v vaš odbor in to pred glasovanjem, ne potem. Uh, vesel sem tudi, da bomo obravnavali to zelo pomembno temo. Rad bi najprej govoril o grožnjah in skupnih izzivih, ki jih imamo z našimi zahodnobalkanskimi partnerji. Potem pa bom predstavil tudi, kaj počnemo v zvezi s to regijo. Mislim, da vsi vemo, da je varnostna situacija na Zahodnem Balkanu res velik izziv. Hkrati pa neposredno vpliva na našo varnost, torej na varnost EU in držav članic. zato imamo skupen interes za to, da bi eh, se odzvali na te izzive. Dosti bolje nam bo, če izvažamo varnost in blaginjo, kakor da uvažamo nestabilnost in negotovost. Sodelovanje z našimi partnerji je dobro, vendar izzivi še vedno obstajajo. Organizirane kriminalne zmre, mreže eh, so aktivne po celi Evropski uniji, potem trgovina z orožjem, strateške dezinformacije in druge teme. Mreže organiziranega kriminala trgujajo z orožjem, drogami in ljudmi. Albansko govoreče kriminalne združbe aktivno sodelujejo v številnih državah članicah v krajah, ulomih, napadih na bankomate in drugih oblikah kraje. Potem so znani tudi po kraji vozil in tudi zelo veliko drog se pretihotapi v Evropsko unijo. Proizvodnja sintetičnih drog poteka v Srbiji, Črna Gora pa je glavna točka za vstop kokaina iz Južne Amerike in se potem distribuira po Zahodnji Evropi. Terorizem. Europol ocenjuje, da število tujih terorističnih borcev iz Zahodnih Balkanov, eh, ki je odšlo na um, v tujino se boriti. Eh, takih je približno tisoč, približno 50 odstotkov pa se jih je vrnilo. In eh, taki, ki so na Zahodnem Balkanu in tudi pri nas, so prava grožnja. Na Zahodnem Balkanu predstavljajo grožnjo za regijo, zato ker lahko širijo versko radikalizacijo v zaporih ali pa zato, ker so dobili zelo kratke kazni in so potem hitro spuščeni iz zapora ne da bi jih potem naprej spremljali in da ne da bi potem preprečili njihov vpliv na družbo. Ideološki vpliv je namreč tudi zelo pomemben pri radikalizaciji. Salafizem in vahabizem se namreč v regiji tudi širita. Potem pranje denar, denarja in financiranje terorizma. BIH je na evropskem seznamu eh, tretjih držav z visokim tveganjem, Srbijo pa FTAF Prav tako um, je uvrstila na seznam Albanija, pa bi se je lahko uvrstila 2020. Potem streljno orožje. Zelo veliko orožja in um, municije je ostalo na Zahodnem Balkanu po prejšnjih vojnah. Približno pol milijona gospodinstv, morda. Uh, ima v lasti orožje in to vodi v tihotapljanje in v Srbiji mislim, da je vsaj 20 tisoč nezakonitega, kosov nezakonitega orožja. Makedonija pa ima največ, eh, Črnagora ima največ orožja na osebo, Makedonija pa je odlična tranzitna država za to. Potem kibernetski napadi, eksponentno rastejo v zadnjih letih eh, po, in to po intenziteti, sofisticiranosti in pogostnosti. Leta 2012 je bilo šest napadov, sedem stopa v letu 2017. Vedno več napadov je povezanih s tem, da Rusija sponzorira hekerje, Leta 2017 naj bi se tudi Črnagora pridružila, je, se je tudi pridružila uh, eh, NATO. Zdi se tudi, da je institucionalni odgovor šibak. Propaganda. To je zelo uspešno v družbi, kadar je socialna kohezija nizka in zaupanje tudi nizko potem slaba medijska či, eh, pismenost tudi prispeva k temu in v bistvu odpira škoduje socialni koheziji. Zato je izzival res veliko. Da bi pa temu se na to se odzvali, je EU že sprejela ukrepe za okrepitev sodelovanja in za podporo zahodno-balkanskim partnerjem. 5. oktobra je Evropska unija s partnerji podpisala skupni akcijski načrt za boj proti terorizmu na Zahodnem Balkanu, kar je velik korak naprej v našem sodelovanju. Skupni akcijski načrt podpira balkansko strategijo iz 7. 7. maja iz Sofije in krepi naše sodelovanje na, boj, na področju boja proti terorizmu, vključuje pet ciljev, okvir za boj proti terorizmu in um, radikalizaciji. Preprečevanje radikalizacije, izmenjava informacij, boj proti financiranju terorizma ter zaščita državljanov in infrastrukture komisija že podpira vzpostavitev nacionalnih koordinatorjev za to, da bi se borili proti nasilnemu ekstremizmu. Zaenkrat so vsi partnerji razen Srbije že imenovali take koordinatorje. Na tak način bomo imeli novo regionalno preventivno mrežo koordinatorjev za boj proti nasilnemu ekstremizmu. Komisija financira projekte v podporo Balkanu in 15, 12 milijonov evrov je namenjenih projekt, projektom za boj proti terorizmu. Komisija tudi podpira projekt First Line, ki omogoča prevod dokumentov, navodil v jezike Zahodnega Balkana. Iran. Pogovore smo imeli tudi o tem, kako vrniti tuje eh, bojevnike in številne države so sodelovale pri eh, akcijskih dnevih, ki jih je organiziral Europol, zato da se naučijo, kako prepoznati in umakniti sovražne besedine, eh, vsebine z interneta. Boj proti organiziranemu kriminalu je bistven za to regijo in za našo varnost teroristi, eh, če dobijo to, kar potrebujejo, torej orožje, denar ali eksplozivo, eksploziv eh, preko teh mrež. Trgovina z orožjem. Priročnik za boj proti trgovini je bil sprejet v berlinskem procesu. Cilj pa je, da se borimo proti nezakonitemu Eh, posedovanju in trgovini z orožja do leta 2024 imamo jasno določene cilje. Imamo tudi Zahodno-Balkanski načrt za boj proti nezakonitemu orožju, tega bomo prenovili in izpopolnili poročilo o odprtih vprašanjih v začetku leta 2019. Med akcijskimi dne, eh, Akcijski dnevi za Zahodni Balkan redno potekajo in povezujejo različne evropske in druge agencije. Pogosto to pel, pripelje do tega, da zasežemo orožje. Zdaj pa bi radi vzpostavili tudi nacionalne fokalne točke za orožje v vseh državah članicah ter tudi izmenjavali z Europolom vse informacije o streljnem orožju. Potem Europolov dialog o drogah je potekal aprila, govorili pa smo o zasegu, shranjevanju in uničevanju drog. In eh, tukaj je sodelovala tudi EMC DDA, zato da bi izboljšali zbiranje podatkov in njihovo izmenjavo. Kibernetski kriminal, bilateralni sporazumi z Europolom ter zahodno-balkanskimi eh, sodelavci dobro deluje in preko inštrumenta za stabilnost in varnost smo podprli Kosovo, Makedonijo zato da bi povečali njihovo odpornost in da bi sprejeli strategije za boj proti kibernetskemu kriminalu. Hkrati pa smo tudi podprli vzpostavitev timov za hitro odzivanje. Komisija bo še naprej podpirala regionalni program za nezakonite prihodke iz kibernetskega kriminala, kar podpira tudi Svet Evrope. Predvidamo tudi nov program za kibernetsko varnost, zato da bomo imeli skladno, celovito strategijo na podlagi zakonodaje in struktur, ki se bodo s časoma povezale z evropskim okvirom na tem področju. Potem boj proti dezinformacijam. Leta 2017 je SZD vzpostavila task force, projektno skupino, mogoče to poznate, zato da bi zagotovili informacije, ki temelijo na dejstvih o EU. Hkrati te informacije tudi zagotavljajo podatke o tem, kako bi to lahko koristilo regiji. Potem financiranje terorizma in boj proti njemu. S CEPOL-om in UNODC smo izboljševali zmogljivosti za boj proti pranju denarja in financiranju terorizma in kriminala v jugovzhodni Evropi. V okviru širitvenega svežnja pozivamo naše partnerje naj ciljno ukrepajo na teh področjih, potem pa sodelovanje z agencijami v tej regiji. To je ključni inštrument, ki ga imamo. Europol, Eurojust, CEPOL, Frontex sodelujajo z državami članicami, z našimi zahodno-balkanskimi partnerji in to so glavni gradniki v tem skupnem prizadevanju za odpravo varnostnih groženj. Europol ima vedno večjo vlogo v tej regiji, Vzpostavljeni so sporazumi z Albanijo, Bosno in Hercegovino, Srbijo in drugimi. Vse imajo eh, dogovore s tem, da lahko eh, z Europolom, državami članicami in tretjimi državami učinkovito sodelujajo. Dva Europolova uh, uradnika za zvezo sta bila že imenovana v Srbijo in Albanijo, tretji pa bo imenovan pač odvisno od tega, če bo kontaktna točka v Bosni vzpostavljena. Eurojust. Eh, z Makedonijo, Črnogoro že imamo sporozume o sodelovanju in v Eurojust sta že bila imenovana eh, tožilca za zvezo. Uh, 5. oktobra je bil sestanek v Tirani, vendar pa sporozum, ki je bil tam sklenjen, še ni začel veljati. Potem pa agencija za mejno policijo, torej Frontex, sporozum imamo med EU in Srbijo, Makedonijo in Albanijo. Sporozum z Albanijo je bil podpisan oktobra, ostala dva bosta hmalo podpisana pogajanja s Črnogoro in Bih so bila sklenjena, operativni uradniki z izvršnimi pooblastili bodo lahko imenovani na terenu v teh državah in na mejah EU. To je naš skupni cilj, da, cilj, da okrepimo našo varnost na mejah. Komisija tudi vzpostavlja povezavo med nacionalnimi centri za upravljanje meja ter uh, agencijo Frontex. Polni operativni centri že obstajajo v, eh, na Kosovu, struktura se vzpostavlja v Makedoniji, v Srbiji še pomagamo pripra pri pripravah, centre pa naj bi povezali leta 2020. Cepol in usposabljanje. Delovni sporazumi so skleneni z vsemi državami Zahodnega Balkava z Balkana in njihovi uradniki se lahko udeležijo tečajev Cepola. Vsaka država članica ima tudi letni akcijski načrt za izvajanje teh dogovorov. Za konec, kot vidite, iz tega kratkega pregleda naše sodelovanje z Zahodnim Balkanom in podpora Zahodnemu Balkanu v boju proti organiziranemu kriminalu, terorizmu, kibernetskim grožnjam se je zelo okrepila v zadnjem času. Veliko je bilo že doseženega, ampak to je dvosmerna pot. Zahvaljujem se organom Zahodnega Balkana za sodelovanje v tem procesu. Zato, da bi dosegli skupen cilj, to je povečati varnost v regiji. EU in Zahodni Balkan bosta bolje učinkovito odpravila te varnostne grožnje, če bosta sodelovala. Pomembno je, da si še naprej skupaj prizadevamo za naše cilje in da se skupni akcijski načrt bilateralno izvaja z vsemi našimi zahodnobalkanskimi partnerji in na področjih, ki sem jih ravno kar naštel. Hvala. Hvala lepa, gospod komisar. Kolegice in kolegi, bi Eh, radi kaj pripomnili, Roberta, potem gospod Boni, potem Natali. No pa začnimo za Roberto. Izvolite, Roberta Mecola. Hvala lepa, hvala lepa, gospod komisar, hvala lepa, da ste si vzeli čas eh, na Štrasburski ponedeljek in ste prišli v Libe. Hvala lepa, da ste se odzvali, prijazno odzvali na vabilo tega odbora, ne glede na vprašanja. Potekal je vrh v Sofiji med Evropsko unijo in pa eh, balkanskimi državami. Dogovorili smo se, da bomo začeli sa skupnim delom ehm, v zvezi z bojem proti terorizmu in pa v zvezi z vračajočimi tujimi borci. To je zelo pomembno za varnost Evropske unije in Zahodnega Balkana. Ehm, poteka sedaj ehm, nenehno sodelovanje tudi na področju migracije, boja proti kriminalu in pa upravljanja meja. Konec novembra je Evropska unija ponovila, da je pod Evropske unije um, uh, uh, uh, teče v uh, Evropsko unijo, ampak um, mnogo več je treba postoriti, čeprav je jasno tole, bolj ko bo Zahodni Balkan eh, eh, eh napredoval, eh, bolj bo stabilna in mirna Evropska unija. Treba je spoštovati vladavino prava, treba se je boriti proti korupciji in organiziranemu kriminalu. To je prioriteta za mojo politično skupino, kajti Zahodni Balkan mora biti naš ključni partner v boju proti organiziranemu kriminalu in proti terorizmu. Komisar. Omenili ste eh, načrt eh, za orožje, ki je bil sprejet v Londonu. Eh, Zanima me, ali bi nam lahko podali nekaj več podrobnosti o ciljnih državah kriminala, ki prihaja za meja Zahodnega Balkana v Evropsko unijo. Pred nekaj tedni smo eh, eh, obiskali eh, Guardia di Financa v Rimu in povedali so nam, da um, pravzaprav tihotapijo droge iz Albanije v Evropsko unijo in da to predstavlja veliko grožnjo. Zanima me, ali nam lahko poveste kaj več o tem, kdo so končne stranke, torej kje potem te droge pristanajo. Ali je to omrežje, ki prodre oziroma preide šengenske meje? Uh, In zanima me tudi, ali je ta akcijski načrt o strednem orožju eh, prinesel kakšne konkretne rezultate eh, pred volitvami eh, v Evropske parlamente. Hvala lepa, sedaj pa gospod Boni. Hvala lepa, gospod komisar, hvala lepa za vašo predstavitev. Hvala lepa tudi za vaša prizadevanja, za to, da bi okrepili sodelovanje med Evropsko unijo in Zahodnim Balkanom. Imel bi tri vprašanja. Prvo je povezano z vašo oceno prihodnosti Zahodnega Balkana. To je ozemlje, kjer se krepijo grožnje nevarnosti. Eh, te grožnje so povezane z streljnim orožjem, z organiziranim kriminalom, s pranjem denarja, eh, s trgovino za drogami in tako naprej. Kajti iz podatkov jasno izhaja, da bi eh, Zahodni Balkan eh, bil eh, lahko najnevarnejši kraj blizu meja Evropske unije. Potem me zanima, kako ocenjujete vpliv Rusije. Ne govorim o političnih vprašanjih ne govorim o vladah, govorim o organiziranemu kriminalu. Kako vi ocenjujete eh, ta položaj, torej kakšen je njihov vpliv na Zahodnem Balkanu? In moje zadnje vprašanje je povezano z kibernetsko varnostjo. Eh, omenili ste direktivo o kibernetski varnosti. Obstaja možnost za tesno sodelovanje, eh, pri čemer bi lahko uporabljali eniso. Eh, in pa predstavnike eh, držav Zahodnega Balkana. Ampak ni bilo povsem jasno, ali bi Enisa lahko povabila predstavnike iz teh držav in ali bi bilo to lahko stalno in strukturirano sodelovanje. Zanima me, kako bi to lahko okrepili. Hvala lepa, Birgit Cipel. Hvala lepa za vašo predstavitev. Rada bi se osredotočila na nekaj konkretnih vprašanj. Na začetku ste omenili število tujih eh, borcev, ki zapuščajo Zahodni Balkan in pa odstotek tistih, ki se vračajo. Zanima me, ali nam lahko poveste, kaj je vir za vse te številke. Ali ste te številke prejeli eh, od policijskih organov Zahodnega Balkana ali ste te informacije prejeli iz eh, evropskih virov? Moje drugo vprašanje je sledeče. Ko govorimo o povratnikih, eh, ki potem zagrešijo kriminal, kako je s financiranjem, ga, kako je z denarjem, ki ga Evropska komisija namenja preprečevanju radikalizacije? Kajti eh, ti, eh, ti izdatki so izredno pomembni za to, da bi preprečili radikalizacijo. Zanima me, ali tečejo kakšni konkretni projekti v regiji, ki jih financira Evropska unija za preprečevanje radikalizacije? Iz obeh razlogov ste dejali tudi to, da so te države eh, vstop eh, za eh, tihotapce v Evropsko unijo in da zato obstajajo dobri razlogi za to, da sodelujemo na področju varnosti s temi državami. To, da treba je, eh, eh, predvidevam, da je eh, prioritete tukaj ukrepitev varnosti v Evropski uniji, ampak kako pa je z varnostjo v teh državah? In kaj je razlog, da se je kriminal razširil v teh državah? Kaj bi bil lahko razlog za to? morda eh, tudi drugačen socialni in gospodarski položaj v teh državah v primerjavi z Evropsko unijo. Ne pravim, da kriminalcev ne bi smeli kaznovati in da jih ne bi smeli zapirati, to je potrebno. Ampak hkrati si moramo prizadevati za dolgoročne rešitve. In v tem oziru je gospodarski in družbeni položaj tudi pomemben in zanima me, ali je tudi to tema pogovor, pogovorov s partnerji iz Zahodnega Balkana sedaj pa še varnostne sile. Če bi okrepili varnostne sile, ali bi potem okrepili tudi varnost tam? Ali imajo ljudje občutek, da s temi ukrepi izboljšamo njihov položaj? Ali imajo ljudje občutek, da varnost ni samo v interesu državljanov Evropske unije, ampak tudi v interesu držav, prebivalcev Zahodnega Balkana? Ali imate kakšne ideje o tem, kako bi, oziroma ali je v tem okviru vsaj omenjena okrepitev gospodarskega položaja kot možnost za rešitev? Hvala. Hvala lepa. Tudi jaz se želim zahvaliti gospodu Julienu Kingu za predstavitev delovanja komisije v tem zelo pomembnem prostoru v naši regijsk, regijskem okolju in da nam je predstavil sliko o tem, ki kaže, da je treba tukaj zelo tesno še delati in se angažirati, eh, tako zato, da zagotovimo eh, varnost na Zahodnem Balkanu, kot da zagotovimo stabilnost v Evropski uniji. Tako da najlepša hvala. Eh, res je bilo zanimivo slišati, kakšen je napredek na tem področju, tudi pri delu agencij na tem eh, področju, Eurojust eh, in mreža kontaktnih točk, ehm, tudi kontaktne točke Europola, izboljšanje delovanja Frontexa za zagotovitev varnosti prebivalcev na Zahodnem Balkanu. Vse to omogoča, da še ukrepimo sredstva, ki jih uporabljamo v boju proti terorizmu, trgovanju z ljudmi, z orožjem, z drogami in tako naprej in tudi v, predvsem v boju proti grožnji terorizma. Naj se vrnem k vprašanju uh, Mišel Boni in sicer kako naše delovanje dejansko lahko vpliva na to eh, regionalno platformo oziroma ali obstajajo tudi drugi deležniki, ki so aktivni v tem okolju, Rusija, Kitajska, eh, zlasti zaradi sprostitve svilene poti, čeprav je sicer to bolj oddaljena država, ampak Rusija predvsem, ki morda vodi igrice, s katerimi predstavlja konkurenčni pol Evropski uniji. Torej, gospod komisar, ali morda lahko na nek način odgovorite, kakšno kulturo mi doprinašamo v to kompleksno in subtilno igro um, boja med različnimi vplivi uh, na Balkanu. Pa še bolj tehnično vprašanje. Torej, pri delu odbora Libe in tudi odbora za boj proti terorizmu zelo velik pomen pripisujemo vlogi lokalnih deležnikov eh, na terenu v boju proti terorizmu. Ali je nek takšen mehanizem vzpostavljen tudi pri vašem delovanju na Zahodnem Balkanu? Hvala. France, Colleagues, just to say, just um, because we have votes at uh, 10 to the hour. So I'm just taking Romeo. Romeo Franz, gospod Weidenholzer, Cornelia Ernst. Potem pa bomo eh, dali besedo znova eh, komisarju. Komisar. Hvala lepa eh, za vaš ovod, gospod komisar. Vedno znova poročajo o kršitvah človekovih pravic, zlasti pravic Romov. In eh, zanima je, eh, kakšen je položaj v zvezi s tem. Potem slišimo tudi o eh, negativnih poročilih glede odnosa do homoseksualcev in pa do transseksualcev, zlasti v Bosni in Hercegovini. Imamo multikulturno skupnost in pravna država je zelo težka za manjšine. In potem bi imel še zadnje vprašanje. Ali se je pravna varnost v teh državah, po vašem mnenju, poslabšala in kaj bi lahko storili za okrepitev vladavine prava v teh državah? Franc. Hvala lepa, gospod Franc. Uh, sedaj pa gospod Weidenholzer. Imel bi kratko vprašanje. Kako je z begunci? Dobili smo poročila, da v Veliki Kladoši v severni Bosni eh, je zelo nepregleden položaj, kajti tam eh, poteka trgovina za ljudmi in zanimalo bi me, ali to poznate in kako vi to ocenjujete iz varnostnega vidika. Hvala lepa in sedaj še Kornelija Ernst. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod komisar. E, torej, vedno imam slab občutek, ko govorimo o Zahodnem Balkanju, kajti tam je, e, imamo zelo različne države in imamo tudi zelo različno stopno razvoja, Slovenija, Hrvaška, Srbija. In potem imamo še Kosovo in Bosna in Hercegovina. In ko vse to vržemo v isti koš, imam precejšnje težave. Torej, socialni razvoj in pa pluralizem, torej to me zanima. Ali igrajo socialne razmere kakšno vlogo tukaj? To bi bila torej moja prva točka in druga točka. E, torej, e, zelo me zaposluje pravna država v tej regiji in rada bi imenovala državo, eh, v zvezi z katero imam globoke dvome in sicer Makedonija. V Makedoniji eh, je korupcija izredno razmahnjena. 100 do 150 milijonov evrov eh, se zmeče stran zaradi korupcije. Nekdani ministerski predsednik Grojevski. Eh, je bil eh, obsojen na dve leti zapora iz tega razloga. In sedaj prehajam k svojemu vprašanju. Preden je lahko šel v zapor, je dobil azul, azil v, na mačarskem, kajti pod svoje okrilje ga je vzel gospod Orban. Moje vprašanje je torej sledeče. Kako uspešna je lahko sploh neka strategija? če se lahko zgodijo takšne stvari. Namreč, da Evropska unija oziroma del Evropske unije, eh, kot je Mačarska, ki meni, da pravna država ni pomembna in eh, ščiti eh, skorumpirane politike oziroma kriminalce, bom kar naravno spovedala. In po mojem mnenju je to velikanski problem. In potem še eno vprašanje, trgovina za organi. To se dogaja na Kosovem, eh, zlasti eh, se to nanaša na otroke. Kaj se tam dogaja v resnici? Ali tam ukrepate? Ja, torej, Romero Franc je pravzaprav omenil uh, vse, kar sem sama hotela povedati in tudi sama bi uh, se rada navezala na nanj in povprašala uh, po položaju manjšin. Hvala lepa, kolegice in kolegi. Torej, vredno je bilo, da eh, je prišel komisar in da bo spregovoril o Zahodnem Balkanu, glede na to, eh, koliko vprašanj ste postavili. Dovolite še pripombo z moje strani. Torej, udeležil sem se številnih eh, srečanj, torej, eh, torej varnost je vedno visoko na dnevnem redu. Eh, vi ste torej komisar za varnost. O tem mandatov. In zanima me, kaj menite o tem, kar je povedala gospa Zipal. Torej, kako vi ocenjujete to obdobje? Ali je prišlo, ali bi lahko, ali je družbeno-gospodarski položaj povezan z organiziranim kriminalom in pa za korupcijo? kajti te dve težavi sta nekako visoko zakorenjeni v teh državah. Ali je to povezano z družbeno-gospodarskim položajem ali pa imate občutek, da so tam tudi resne težave za vladavino prava in pa za korupcijo, da je to resno regionalno vprašanje. Kajti to je eh, vedno eh, znova visoko na dnevnem redu sveta za notranje zadeve in pa za pravosodje. Torej, kako vi razmišljate o tem? Hvala lepa. Eh, hvala lepa za vaše vprašanje. Očitno vas eh, ta tema zelo zanima. Strinjam se s tem, da moramo trdo delati na izgradnji partnerstva za partnerje Zahodnega Balkana, zato da eh, bomo obvladali eh, celo vrsto problemov. Nekateri sem se dotaknil sam, nekateri ste omenili vi. Dovolite dve splošni pripombi. Prva se nanaša na na um, podporo uh, družbeno-gospodarskega razvoja, kar bi bila podpora uh, varnostnega vidika. In potem um, ste pa vprašali še po akterjih. Torej, nesporno obstaja določena povezava. Ta povezava je odvisna od okoliščin in pa od države. Torej, obstaja povezava med določenimi oblikami kriminala in pa družbeno-gospodarskim položajem. In zato je, smo to vključili v varnostni dialog. In zato imamo program za podporo družbeno-gospodarskega razvoja povsod po regiji. Radi bi okrepili investicijsko strategijo na Zahodnem Balkanu. Radi bi okrepili zasebni sektor in pa majhne in srednje velika podjetja. Eh, potem sodelujemo na področju raziskav in inovacij. Uvedli smo ukrepe za to, da bi olajšali trgovino. In vedno bolj se osredotočamo na potrebo potem, da moramo v celotni regiji spodbujati eh, socialne reforme in pa reforme zaposlovanja. Torej, tu močno ukrepamo in to je povezano s našim širšim varnost, našimi širšimi varnostnimi ukrepi. Nisem eh, eh, študent eh, sociologije, zato ne bi rad podal nekakšnih končnih zaključkov, ampak rad bi povedal, da so določene okoliščine na Zahodnem Balkanu, iz katerih lahko sklepamo, da če bi ukrepali, če bi reševali, da bi, da bi ukrepanje na področju družbeno-gospodarskega razvoja imelo manjši vpliv na varnostno področje in potem vpliv, zunanji vpliv, po katerem ste vprašali. Mislim, da je tega vpliva preveč in zato je tako pomembno, da ohranjamo osredotočanje na varnost. Številni med vami ste omenili Rusijo in pa upletanje Rusije, ki ga sponzorira eh, ta država. Eh, posod po Zahodnem Balkanu. In to eh, ni edino področje, eh, kjer deluje Rusija. Ponekod prihaja do ciljnega vplivanja, nekateri ponekod pride do vplivanja na program reform, kateremu smo se mi zavezali in ponekod ta vpliv poskuša uničiti pot, eh, kateri se je, eh, so se zapisale te države, namreč poti v smeri Evropske unije in pa NATO in oni želijo preprečiti stopanje po tej poti. Zato je um, kibernetska varnost tako pomembna, ampak to ne velja zgolj za Rusijo. Eh, v tej regiji najdemo veliko kitajskega denarja. In znova povdarjam, tudi to ni nekaj enkratnega oziroma nekaj, kar je omejeno zgolj na Zahodni Balkan. Vlagajo v fizično infrastrukturo, pa ne samo to, vlagajo tudi v IT in pa v komunikacijo in tega se moramo zavedati, to velja za celotni svet. In kot sem omenil že v uvodu, salafizem in vahabizem, tudi ta dva pojava vplivata eh, na to regijo in prihajata od zunaj. Kajti v tej regiji imamo skupnosti, ki so ranljive za to vrstni zunani vpliv. In mi moramo preprečiti širjenje radikalizacije uh, zaradi uh, eh, to vrstnega zunanjega vpliva. In vse to so razlogi, zakaj moramo eh, še intenzivneje delati na varnosti. In zato tudi pozdravljam priložnost, da razpravljam z vami o tem. Zavedam se, da nimamo veliko časa, ampak dovolite, da se odzovem še na nekaj vaših specifičnih vprašanj. Poprašali ste po orožju. Londonski proces si je zastavil nove cilje, ki segajo v prihodnost. Imeli pa smo že proces, ki ga je sprožila Evropska komisija. In kot sem dejal, sedaj preglejujemo ta proces in rezultate bomo objavili na začetku naslednjega leta. Upam, da bomo lahko dokazali določen napredek. Ampak Dejstvo je, da se trguje z orožjem, da to orožje izvira iz Zahodnega Balkana in se potem steka v Evropsko unijo. Ne vam podam primer, o tem so veliko pisali. Eh, granate, ki prihajajo, iz, granate, ki prihajajo eh, za Zahodnega Balkana in se potem eh, tržijo na švedskem. Ampak obstajajo tudi drugi primeri in zato moramo na tem delati. Potem omrežja. Kot sem že podal v vodu, nisem presenečen da se v številnih eh, državah Evropske unije soočajo z albanskim kriminalom. To je problem v Rimu. Eh, ampak to ni eh, problem samo za tiste države, ki so geografsko bližje Zahodnemu Balkanu. To velja tudi za druge države. Potem, kar se tiče radikalizacije. Da, izredno se zavedamo tega, da eh, moramo eh, rešiti problem radikalizacije. Zato smo vzpostavili celo vrsto pilotnih eh, projektov v Albaniji, v Bosni in Hercegovini, na Kosovem, v Makedoniji, v Srbiji. Zato, da bi sodelovali s tistimi, ki se na terenu ukvarjajo z ranljivimi skupnostmi. Potem kibernetska varnost. E, dezinformacije so izziv, ampak nasplošno je tudi e, kibernetika problem v tej regiji in zunaj regije. Torej, tukaj je zelo veliko kibernetskih dejavnosti, ampak to je izziv tudi za področja zunaj te regije. Kajti, um, določene kriminalne dejavnosti na tem področju, ki se odvijajo v Evropski uniji, Eh, so posledica organizacije zunaj Evropske unije. Zato se moramo boriti proti tem um, zmogljivostim za kibernetski kriminal. Zato imamo program za sodelovanje za to regijo in zlasti se osredotočamo na uh, kibernetsko varnost in pa na vzpostavitev zmogljivosti za boj proti kibernetski um, grožnji. Um, delamo tudi na sodelovanju v okviru ENISE, Tudi to je visoko na dnevnem redu. Potem ste eh, povprašali po vrednotah in po vladavini prava. Seveda, v kontekstu pristopa je vladavina prava temeljnega pomena. Eh, kajti eh, ravno to preverjamo v eh, državah kandidatkah, ki so na poti pristopa pristopa k Evropski uniji. To je nekaj, kar natančno spremljamo. Spremljamo neodvisnost sodstva, spremljamo delovanje javnih organov in pa spoštovanje manjšin ter uh, svobodo izražanja. Eh, spomladi smo prejeli eh, zadnja poročila o državah in uh, nova poročila se bodo znova ukvarjala s tem in če bo eh, prišlo do novih problemov v zvezi s tem, bomo o tem spregovorili kasneje. Dovolite še mojo sklepno pripombo. Ampak eh, to ni neposredno povezano s tem, o čemer danes razpravljamo. V imenu vere Jurave in v svojem imenu bi rad povedal, da pozdravljamo to, da smo prejšnji teden na svetu po dolgih razpravah eh, dosegli dogovor o tem, da bomo z vami začeli razpravljati o elektronskih dokazih. In upam, da bomo v prihodnih tednih lahko začeli z razpravo o tej tako zelo pomembni temi. Vem, da je to tema, ki sproža celo vrsto vprašanj, ampak v digitalni dobi se kriminal ne ustavi na mejah in zato moramo najti učinkoviti način, kako bi lahko skupaj sodelovali, zato da bi se zaprstavili uh, eh, kriminalnim dejavnostem. Hvala lepa. Hvala lepa. Kornelija, ali se spomnite njenega vprašanja? Ja, mislim, da sem odgovoril, kar se tiče uh, družbenega razvoja in vladavine prava, nisem pa odgovoril na vaše vprašanje o azilu, zato ker mislim, da je podpredsednik Timmermans o tem že govoril. Vprašali ste tudi vprašanje o Kosovu, na to pa bom pisno odgovoril. Najlepša hvala, gospod komisar. To je bil kar dolg sestanek, res hvala. Uh, Kolegi, zdaj se bomo lotili glasovanja. Komisar pa bo med nami spet 19. februarja, ko bomo razpravljali o številnih drugih temah eh, v zvezi z varnostjo in stanjem na tem področju. Tako da še enkrat, komisar Julian, najlepša hvala. Hvala, Joana. Eh, hvala za to predstavitev in hvala kolegom za vsa zelo pametna vprašanja. Tako, zdaj pa uh, bomo glasovali, ampak samo še minutko rabimo, da bomo res vsi pripravljeni, ali imate vsi glasovalne kartice oziroma pripravite jih, tako da bomo lahko omogočili glasovanje tudi nadomestnim članom, ki so tukaj, samo minutko rabimo, da se pripravimo. Okay, colleagues, um, if everyone is ready, we can begin with the votes. No, če ste vsi pripravljeni, lahko začnemo glasovati ali morda kdo nima kartice. Ne, jo imate vsi, torej smo pripravljeni. In začeli bomo s celovito evropsko industrijsko politiko o umetni inteligenciji in robotiki. Uh, Eh, poročevalec je Mikael Boni. Ali želite besedo, preden glasujemo? Na kratko. Ja, prav na kratko bi se želel zahvaliti vsem kolegom in poročevalcem v Senci. Saj smo delali zelo dobro in dosegli zelo dobre kompromise. Po drugi strani pa bi rad povedal, da se bomo k temi uh, umetne inteligence še morali vrniti uh, Eh, danes o tem razpravljamo tako, kot je situacija danes, ampak čez 90 mesecev bo situacija verjetno že različna. Tako da še enkrat hvala vsem eh, in poročevalcem v senci. Ja, hvala lepa. No, bomo kar šli naprej s tem. In kompromisni predlog ena, glasujemo. konec glasovanja. Ste vsi zbujeni, torej konec glasovanja, sprejeto. Kompromisni predlog 2. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Monika, lahko vzameš kartico ven. Kompromisni predlog tri, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Um, amandma 24, glasujemo. Konec glasovanja. zavrnjeno. Kompromisni predlog štiri. Kompromisni predlog štiri, glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Kompromisni predlog pet, glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Amandma 38, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 41, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromisni predlog šest, glasujemo. Konec. Sprejeto. Kompromisni predlog sedem. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromisni predlog osem. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 58. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. Amandma 61, glasujemo. Konec. Sprejeto. Amandma 62, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromisni predlog 9, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromisni predlog deset. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 67. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 70. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 73. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 75. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 76. Glasujemo. Konec glasovanja. sprijeto. Uvodne navedbe, amandma ena, glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto, amandma dve, glasujemo. Konec glasovanja, sprijeto. E, uvodne izjave, amandma tri, glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto, amandma štiri, glasujemo konec glasovanja. Sprijeto. Amandma 5. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Zdaj pa glasujemo v besedilu, kot je bilo spremenjeno. Poimensko glasujemo. Konec glasovanja. In sprijeto. 30 eh, za, noben glas proti, en vzdržan glas. Čestitke gospodu Boniju. Zdaj pa glasujemo o mm, sporazumu o statusu med Evropsko unijo in Republiko Albanijo. Albanijo. Poročevalka je Bodil Valero. Uh, imamo en amandmaj in glasovali bomo takoj o amandmaju številka ena. Glasujemo. Konec glasovanja zavrnjeno in končno eh, glasovanje, poimensko glasujemo. Smo vsi glasovali, konec glasovanja, sprejeto 28 za, 3 proti nobenega vzdržanega glasu čestitke. Naslednja točka ravno tako je poročevalka vodila Valero in sicer vzpostavitev programa za pravice in vrednote. Ali želite mogoče besedo na kratko? Želela bi se le zahvaliti vsem poročevalcem v senci in tudi vsem drugim odborom, ki so bili vključeni v to zelo zahtevno nalogo. Ja, najlepša hvala vsem. Zdaj pa med 2.66 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Um, amandma odbora budžet 1. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Budžet 2. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Kompromisni predlog 1. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Kompromisni predlog 2. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Kompromisni predlog 3. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Sprijeto. Kompromisni predlog štiri, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromisni predlog pet, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromisni predlog 6a, glasujemo. Konec glasovanja sprejeto, kompromisni predlog 6b, glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto, kompromisni predlog 7, glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto, kompromisni predlog 9, glasujemo. Konec glasovanja sprijeto. Uh, amandma 46, glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. 47, glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Fem, fam 33. Oziroma, prostite, ta odpade, torej Juri 20, a tudi ta odpade. Hvala, Monika. <laughs> Budget 17, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. AFKO 36, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 48, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. AFKO 37, glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. KALT 40, glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. FAM 34, glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. Kult 41 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kult 42 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 49 in AFKO 38, ki sta identična, glasujemo. Konec glasovanja sprijeto. 50 in AFKO 39, identično, glasujemo. Konec. Sprijeto. 51 in AFKO 40, identično, glasujemo. Konec. Sprijeto. Kult 43, glasujemo. Ne, oziroma ne. Zdaj šele amandma 52, glasujemo konec. Sprejeto. E, amandma 53 je navko 41, identična, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj pa FEM e 38, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Afko 42. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Tam 39. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Afko 43 in Juri 22. Identična. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. Sedeminpetdeset, Afko štiriinštirideset, Buč enaindvajset, Kult petinštirideset, identični, glasujemo skupaj, konec glasovanja. Sprejeto. Oseminpetdeset, Afko petinštirideset, Kult šestinštirideset, identični, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 59 glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. 60 in AFKO 47, identična, glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. 61, AFKO 48, KULT 47, glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. AFKO 49. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. BAČ 22. Glasujemo. Konec glasovanja. Katerega? Katerega? Buč 22, moramo ponoviti. Ja, kolegi, eh, pač zgleda, da moramo ponoviti Bač 22. Še enkrat bomo glasovali. Ne vem, zakaj. Nek razlog že mora biti. Buč 22, še enkrat glasujemo. Glasujemo. Prosim, samo še enkrat glasujte. Iz tehničnih razlogov očitno glasujte. Konec glasovanja. Sprijeto. Ampel 28. Glasujemo. Nekaj je bilo narobe z napravo. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj pa dvainšestdeset in Ampel 29. Identično. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kar kult 48. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Zdaj pa kompromisni predlog 8. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. 64 NAFKO 51 identična glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Ostalo odpade in nadaljujemo se kult 64. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Ampel 31. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Bač 32. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Bač 33. Glasujemo. Glasujemo. sprejeto. Um, Ampel 32 je bil enako kot Buč 34, zdaj pa Buč 34 in Ampel 34, konec glasovanja, sprejeto. Bač 35 in Ampel 35 identično glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto. Kult 66 glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. Kult 65, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Uvodne navedbe. Ja, kult 2, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kult 3, uvodna navedba. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Uvodne izjave. 68, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Buč 4, glasujemo. konec. Sprejeto. In nadaljujemo z šest. Glasujemo. Amandma številka šest. Konec glasovanja. Sprejeto. Sprejeto. In na to nadaljujemo se kult 10, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Na to pa amandma 97, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, amandma številka 9, glasujemo konec glasovanja. Sprijeto. Kolt 14. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. FEM 9. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Sprijeto. In še amandma 110. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 111. Ne, oprostite, se upravičuje predsedujoči. Ampel 12. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. Sto dvanajst, glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto. Sto trinajst, glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto. Amandma enajst, glasujemo konec glasovanja. Sprejeto. AFKO 9, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Juri 8, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto amandma sto štirinajst, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno, en plus štirinajst, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, kul sedemnajst, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Amadma 14, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 120. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Ampel 16. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Buč 8. 8. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. No, zdaj še buč 9. Buč 9. Glasujemo. Konec glasovanja. Glasujemo sprejeto. Amandma devetnajst, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Buč deset, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma sto šestindvajset, glasujemo konec glasovanja. Sprejeto. Kult 22, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Pač, oziroma ne, Juri 12, glasujemo. <laughs> Eh, Boč 11 eh, je še prej glasoval. Glasujemo, konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj pa Juri 12, zares glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 20. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto amandma enaindvajset. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. AFKO osemnajst. Glasujemo. Aja, identična sta bila. Konec glasovanja. Ali potem glasujemo o tem ločeno? No, kakorkoli, glasovali smo, konec glasovanja. No, za vsak slučaj smo pač glasovali, ker je pri meni ločeno zapisano. Ste vsi glasovali, konec glasovanja in jaz prijeto. Zelo očitno. Zdaj pa glasujemo o besedilu, tako kot je bilo spremenjeno, poimensko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 25 za, 6 proti in en vzdržan glas. Čestitke. Bodil Valero in ostalim soporočevalcem. Hvala. Gremo torej zdaj na naslednjo točko. Hvala kolegi, da gremo lahko tako hitro skozi. In sicer imamo vzpostavitev instrumenta za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje pripravljalke mnenja Barbare Spinelli. Ali želiš, Barbara, besedo pred glasovanjem? Ne. V redu. Hvala lepa. Torej, zdaj glasujemo. Samo še sekundo, da dobim seznam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 Zdaj pa kompromisni predlog 8, glasujemo. Konec glasovanja, sprejet. Predlog spremembe 87, glasujemo. Ah, se upravičujem, kolegi. Kompromisni predlog 9, glasujemo. konec glasovanja, sprejet. Zdaj pa predlog spremembe 87. Konec glasovanja, zavrnjen. 88 glasujemo. Konec glasovanja, sprejet. 89 glasujemo konec glasovanja. Sprejet. 15 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 90 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 16 glasujemo. Konec glasovanja sprijet. 91 glasujemo. Konec glasovanja. Sprijet. 92 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 93 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. sedemnajst glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Štiriindevetdeset glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Od 95 do 18, od, čak, počakajte malo, od 95 do 106. Ne, zdaj pa zares. Od 95 do 102 skupaj glasujemo. Sem, lahko bi v tem času naredili vse vsakega posebej. Zdaj pa od 95 do 100 glasujemo. Od 95 do 100 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 101 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 102 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 103 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 104 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 105 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 18 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet 106 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet 107. 107 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen 108 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen 109, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Kompromisni predlog 10, glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. 111, glasujemo. Konec glasovanja sprejet. Kompromisni predlog 11. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 22. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 23. Glasujemo konec glasovanja. Sprejet, 114 glasujemo, konec glasovanja, zavrnjen. 115 glasujemo, Okay, we just voted 115. The vote is closed. Konec glasovanja o 115, sprejet. Štir, od 24 do 118 skupaj glasujemo. Konec glasovanja, sprejeti. 119 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 120 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 121. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 122. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 27 glasujemo, konec glasovanja. Sprejet 28 glasujemo, konec glasovanja. Zavrnjen 29 do 32 skupaj, 29 do 32 ne, potem pa samo 29 glasujemo konec glasovanja. Sprejet 30 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet 31 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen 32 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Ali lahko ostale naredimo skupaj? Od 33 do 36 skupaj? Ne. Potem pa 33 glasujemo. Samo poskušam. Konec glasovanja. Zavrnjen 34 glasujemo. Konec glasovanja zavrnjen 35, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet 36. 36 glasujemo, konec glasovanja, sprejet 37 glasujemo, konec glasovanja, sprejet. kaj, telefonirate ali kaj, kakorkoli, konec glasovanja. Uh, vote is closed. It keeps, uh, okay. That's carried. Sprejeto. Okay, the vote 38, the vote is... 38, glasujemo. 38. Konec glasovanja. Sprejeto. 39 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 123 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 124 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 125 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 40 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 41 glasujemo. Konec glasovanja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 Konec glasovanja zavrnjen. 45, ali lahko naredimo več predlogov skupaj, ali lahko glasujemo več skupaj? No, no, kakorkoli. Potem pa samo 45 glasujemo, konec glasovanja. Sprejet 46 glasujemo, konec glasovanja. Sprejet 47, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet 48, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet 49, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet 50, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet 51, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet 52, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet 53, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet uvodne izjave, predlog spremembe ena, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet 54, glasujemo. Konec glasovanja zavrnjen, 55 glasujemo, konec glasovanja. Zavrnjen. Kompromisni predlog ena, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 60. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 3. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 61. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromisni predlog 2. Glasujemo. Konec glasovanja sprejet, no, smo skoraj na koncu, kompromisni predlog 3. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 63 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 65. 65 glasujemo. Konec glasovanja, zavrnjen. Kompromisni predlog 4, glasujemo. Konec glasovanja. Sprijet. Kompromisni predlog 5, glasujemo. Konec glasovanja. Sprijet. Kompromisni predlog 6, glasujemo konec glasovanja. Sprejet kompromisni predlog sedem, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe deset, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet 79, glasujemo konec glasovanja. Zavrnjen. 11. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 12. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Končno glasovanje, poimensko glasovanje, torej glasujemo ste vsi glasovali, konec glasovanja. 22 za, 11 proti, nič vzdržanih, sprejeto. Čestitam, Barbara. Hvala, kolegi, za potrpežljivost, kar hitro napredujemo. Zdaj pa Agencija Evropske unije za azil Poročevalec Peter Nidermiller, želite besedo? Ne, hvala za delo na tem področju. Takoj bomo začeli glasovati. Zelo cenim vaše prizadevanje pri vsem tem, jo zelo hitro gremo skozi, ampak res eh, dobro delamo. Tako zdaj pa predlog spremembe 12. A, se upravičujem, hvala Peter glasujemo v svežnju. The vote on block. Oh, vote on block. The vote is open. Glasujemo o tem svežnju. Se lahko kar vse skupaj. Ste vsi glasovali? konec glasovanja sprejeto 31 za, 2 proti nič vzdržanih. Ali je kaj predlogov sprememb? Zdaj pa glasujemo v besedilu, kako je spremenjeno. Glasujemo. A ja, ne? Kaj pravite? Dej,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 Torej, končno glasovanje, poimensko glasovanje o besedilu, kako je spremenjeno. Glasujemo. Konec glasovanja. Ste vsi glasovali? Ste res vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto 30 za, 2 proti, nič vzdržanih potem pa glasovanje o nadaljevanju pogajanj. Tukaj moramo imeti večino eh, članov odbora, 73 glasujemo. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Ste vsi glasovali? Rabimo absolutno večino, konec glasovanja. 30 za, 1 proti, 1 vzdržani, Peter, ne vem, kdo je bil proti, ampak našli ga bomo. Bomo ga našli. Čestitam, Peter. Mislim, da imate absolutno večino, torej čestitam. Kaj, absolutna večina pomeni čisto vsi ali kaj? without, because one person voted against. Kaj, ena oseba je glasovala proti? Colleagues, um, it is possible, I mean, I have to consult you. Dragi kolegi, samo trenutek, uh, lahko se posvetujem z poročevalcem, kaj ti ena oseba se je vzdržala, ena pa glasovala proti. Uh, prosim, poslušajte, no? Posvetoval bi se z poročevalcem, eno vzdrž, en vzdržani glas smo imeli in en glas proti, rabimo pa absolutno večino. Preden zaključimo s tem glasovanjem, bi prosim preverili, ali lahko še enkrat glasujemo. Dokler smo tukaj, to lahko naredim. Če želite, lahko to še enkrat naredimo. Posve, poročevalec rad bi se posvetoval z vami, ali lahko še enkrat glasujemo. Torej, če nihče temu ne nasprotuje, lahko še enkrat preverimo, ampak samo dokler smo še tukaj. Nehajte govoriti medtem, ko to pripovedujem. Aksel, vi ste v redu, ampak nekdo še vedno klepeta. Ampak ali ste slišali? Ne kršim pravil. Če se poročevalec strinja z mano in če ni ugovorov, lahko še enkrat glasujemo za to, da bomo dobili absolutno večino. Torej, še enkrat glasujemo. Potrebujemo absolutno večino. Torej, bodite previdni, ko glasujete. Glasujemo. The... Gre za nadaljevanje pogajanj. Uh, posodobljeni mandat na podlagi člena 73. Okay. Glasujemo, konec glasovanja. Aha, zdaj pa, ja, to pa res ni v redu. No, ampak smo pa preverili, torej to ni bila napaka. Torej, oseba, ki se je prej vzdržala, je zdaj glasovala proti. Ampak zdaj že ve, vemo, da moramo poiskati dve osebi.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 Še moramo glasovati, vem, da je Strasburg res naporen, ampak še nekaj malega glasovanja nas čaka in moramo se prebiti čez. Naslednje glasovanje, temeljne pravice vseb afriškega porekla v Evropi, eh, sprejetje predloga resolucije 31. novembra po pisnem postopku je bilo to sprejeto, zdaj eh, bomo imeli tudi vprašanje za ustni odgovor, to so podprli koordinatorji in tudi. Libe 3. decembra, eh, zato da bi to uvrstili na dnevni red v eh, januarskem plenarnem zasedanju. Glasujemo. Konec glasovanja. Še vedno v bistvu glasujemo. Ste res vsi glasovali? pravi eksodos je tukaj. Ampak tisti, ki so tukaj, pa naj glasujejo. Um, I, I people, um... Ne vem, kaj se je zgodilo, kaj se jim ljudje odhajajo ali kaj. Okay, we have a slight problem. We've got 31 cards indicated as being present, but 20 nekoliko preveč ljudi glasuje ali kako v glavnem. Ali ste vsi glasovali? E, stroj tega ne pravi. Poglejte, pa, to je odvisno od vas, ne od mene. Utrujeni ste. Vsi smo utrujeni, Strasburg je. Monika, ne zanima me, ali ste bili na stranišču ali ne, ampak velik razkorak je med karticami in ljudmi, ki so glasovali. Prosim, ponovimo glasovanje. Glasujemo, prosim, glasujte. Okay, the vote is still open. See what I mean? That's the thing. Še vedno glasujemo. Konec glasovanja. Tako, no, tako, zdaj pa ste odlično speljali. 29 za, 1 proti, 1 vzdržan. Najlepša hvala. Zdaj pa naslednja stvar. Zadnje. Zadnje glasovanje. Trženje in uporaba predhodnih sestavin za eksplozive. Najlepša hvala, dragi kolegi. Poročevalec gospod Mamikins, želite besedo? Ja, rad bi se zahvalil vsem poročevalcem v Senci in vsem kolegom. Najlepša hvala. Hvala, Andrejs. Zdaj pa glasujemo. To je zdaj zadnje glasovanje. Predloga spremen 39 in 40 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 41 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 42 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromisni predlog ena glasujemo. Konec glasovanja sprejet. Triinštirideset glasujemo. Eh, oprostite, ta je brezpredmeten. Kompromisni predlog dve glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 47 in 49. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Amendment 48, vote is open. 48 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 3. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 4. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 5. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromisni predlog 3. Glasujemo. konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 50, ne, 52, e, glasujemo. Konec glasovanja, zavrnjen. 53, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 54 in 7 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 55, vote is open. 55 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromisni predlog štiri. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 59. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 59. drugi del. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 60. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 61. Glasujemo. Closed. Konec glasovanja. Zavrnjen. 62 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 63, 64 in 11 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 65 glasujemo konec glasovanja. Sprejet. 66, 67 in 12 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 68 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromisni predlog 5 glasujemo. Konec glasovanja sprejet. 69, 17 in 13 se upravičujem, kompromisni predlog 3. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Štiriinsedemdeset glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 15. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromisni predlog 7. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 76. Glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja. Carried. Amendment 77. Vote. Sprejet. 77 glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja. Sprejet. 78 in 9 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 80 glasujemo. Konec glasovanja. sprejet. 81 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 82 eh, in 83 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 86 in 87 glasujemo. Konec glasovanja zavrnjen. Kompromisni predlog 8. Glasujemo. Close. Konec glasovanja. Sprejet. 91 in 92 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Uvodne izjave. 24 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen 25, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen 26, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen 27, glasujemo. Mm, ne dela. 27, še vedno smo pri 27. Konec glasovanja. Sprejet. 28, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 29, glasujemo. konec glasovanja. Sprejet. 30. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 31. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 32. Glasujemo. Konec glasovanja sprejet. 33 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Kompromisni predlog 9. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 37. Glasujemo se opravičujem. Predlog spremembe osemintrideset, glasujemo. Osemintrideset, konec glasovanja, sprejet. Kompromisni predlog deset, glasujemo. Close. Konec glasovanja. Sprejet. E, kompromisni predlog spremembe 11, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 22, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 23, glasujemo. Konec glasovanja. sprejet. Sedaj pa končno glasovanje, poimensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeta. Um, noben glas proti, noben vzdržan. Bi želeli kaj povedati? Hvala lepa, gospod predsednik. Eh, prosil eh, bi vas, da bi eh, glasovanje o začetku medicinstitucionalnih pogajanj odložili na januar. Dobro, hvala lepa. Vsem se zahvaljujem za vaše potrpljenje in hvala za pomoč pri glasovanju. <laughs> So, colleagues, um, just out of respect for co colleagues who we wish. Kolegice in kolegi, nadaljevali bomo z dnevnim redom. Prosim, da tiho zapustite dvorano. Na dnevnem redu imamo še dve točki in dnevni red je danes kar poln. Pred nami pa za še dve pomembni točki. Prosim iz spoštovanja do kolegov, ki ostajajo za te dve točki, odidite tiho. Naslednja točka je številka pet. In sicer gre tukaj za evropski nalog za predložitev in evropski nalog za zavarovanje elektronskih dokazov mm, v kazenskih zadevah. Um, 27. novembra je potekala javna predstavitev. Povabljeni so številni zanimivi govorniki. Um, slišali smo pravna vprašanja oziroma pričakujemo pravna vprašanja in zato eh, potrebujemo nadaljne pojasnitve in um, poročevalka bo eh, predložila nadaljne dokumente. Danes bo poročevalka predstavila prve pomembne delovne dokumente. Zelo sem vesel, da bo uh, to danes um, gospa Birgit storila. Zelo mi um, je žal, da se moramo s tem ukvarjati. V ponedeljek v Štrasburgu, ko smo vsi zelo utrujeni, ampak pravzaprav nenehno delamo pod temi okoliščinami in zato bi se vam rad iskreno opravičil. Lepo se zahvaljujem gospe Birgit, ki, o, zelo se eh, zahvaljujem gospe Birgit in pa vsem, ki boste ustali za to točko. Izvolite, gospa Zipal. Hvala lepa, gospod predsednik. Res je, vsi smo utrujeni, težek večer je in naj vam povem, da sem še bolj utrujena, ampak eh, vendarle vam bom poskušala predstaviti to zelo ambiciozno poročilo. Prejšnji petek je potekal svet za notranje in pravosodne zadeve pod avstrijskim predsedstvom in dosegli so splošni pristop eh, do eh, predloga uredbe o Eh, nalogu za izdajanje in pa o, um, oziroma o nalogu za predložitev in pa Evropskem nalogu za zavarovanje elektronskih dokazov v kazenskih zadevah. Evropska komisija je torej predložila eh, ta predlog, ampak zato je potrebovala tri leta. Torej, um, Ta eh, predlog se nanaša na ponudnike storitev. Ta predlog so komentirali tudi vsi, ki se ukvarjajo s temi poklici. Eh, slišali smo tudi močno eh, protestiranje osmih držav v svetu, kajti opozorili so na, tudi na številne kršitve. Torej, z drugimi besedami. Če že bi želeli doseči sporazum pred koncem leta, eh, torej dogovor po vsaki ceni na ceno eh, načel eh, varstva podatkov in pa na škodo drugih pravic, potem je to sprejemanje zakonodaje slabo. Mediji so o tem poročali poročali so o splošnem pristopu sveta in to, kar sem slišala, je bila potrditev uh, o tem, eh, kar, za kar smo se odločili mi v Evropskem parlamentu. Sa kolegi smo se odločili, da ne bomo hiteli skozi predloge samo zato, da bi dosegli sporazum pred koncem mandata. O nasprotju, uh, želimo test. Uh, Radi bi se poglobili v postavljena vprašanja, ki so nam bila predložena. Torej, imeli smo javno predstavitev novembra. Eh, ampak ne samo to, slišali, dobili smo tudi zelo kritično študijo. Imeli smo tudi sestanke poročevalcev v Sinci in tja smo eh, povabili tudi razno razne deležnike, ki jih ta eh, predlog mm, zadeva. Potem smo povabili tudi sodnike, potem ponudnike telekomunikacijskih storitev, advokate, pravnike. Seveda pa smo povabili tudi predstavnike komisije in sveta. Vse izmenjave mnen so povedale, da eh, ti predlogi sprožajo vprašanja, ki eh, jih moramo nujno dosledno obravnavati. Zato vam bom danes predstavila prvi delovni dokument, v katerem bom podala pregled nad številnimi pravnimi področji, ki potrebujejo nadaljno pojasnilo zato, da eh, bi zagotovili pravno zdrav eh, dokument, ko gre za eh, predložitev in pa za zavarovanje elektronskih dokazov. Dokument sem vam razposlala, zato se bom omenila na določene pripombe, ki se nanašajo na določene vprašanja. Torej, vprašanje pravne podlage. Predlog komisije temelji na. Um, um, 82. Eh, členu eh, pogodbe, eh, kajti tukaj pravi, da vse temelji na medsebojni priznavi sodb in pa sodnih odločitev. To, da predlagani instrument bi uvedel posem novo raven pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah. Prvi krat sodna oblast ene države bi lahko neposredno zahtevala eh, e-dokaze, vključno z vsebinskimi podatki, se strani eh, pravnega predstavnika eh, ponudnika storitev ali pa se strani ponudnika storitev druge države, ne da bi to drugo državo o tem obvestili ali pa da bi bila ta druga država del postopka. Pravzaprav sem zelo presenečena, da nekatere države v svetu niso izrazile nobenih skrbi v zvezi s sprejemom zunaj teritorijalne uporabe prava. To velja še toliko bo, eh, bolj res, glede na to, da kazenski zakoni v državah članicah so zelo različni, kar se tiče opredelitve kaznjivih dejanj, pa tudi kar se tiče eh, predpisov za samo preiskavo. Avtomatično medsebojno priznavanje na področju, ki ni povsem harmonizirano, enostavno ni možno. Potem drugo vprašanje so povezana z jamstvom glede varstva podatkov. Instrument bi omogočal dostop do cele vrste podatkov in eh, ti podatki potem pomenijo, da lahko dobimo zelo konkretno podobo o osebi. Eh, to, da, eh, torej tukaj imamo eh, predlagane določene kategorije podatkov, ampak kategorije niso jasno zamajene. Torej dostop do občutljivih meta podatkov eh, bi bil pravzaprav lahko zelo enostaven za preiskavo. Ne bi eh, rada sprejela, da obstajajo razlike med eh, resničnim in virtualnim svetom. Poleg tega obstajajo tudi določeni problemi s postopkovnimi eh, varstvi. Torej, komisija in pa svet želita uh, to da eh, uporabljamo eh, ta dva naloga za vsa kazniva dejanja, ko gre za eh, podatke o naročnini in pa o dostopu. In potem um, uh, bi lahko zahtevali oziroma bi lahko izdajali te naloge, ko gre za kazniva dejanja, ki jih v državi izdajateljici kaznujemo uh, naprimer sa trimi leti uh, zaporne kazni. Ampak lahko bi eh, to eh, pomenilo, da bi eh, poslali nalog iz ene države, kjer je zadeva kaznivo dejanje, v drugi državi pa sploh ne. Nimamo harmoniziranega kazenskega prava. Naprimer, blasfemija je še vedno kaznivo dejanje v določenih državah članicah. V tem prvem delovnem dokumentu sem omenila med drugim te stvari. E, to je bil bolj splošen delovni dokument, temu pa bodo sledili drugi delovni dokumenti in vse bom zapisala e, z e, poročevalci v senci in v vsakem se bomo osredotočali na eno specifično področje. Torej, osredotočali se bomo tudi na povezavo z drugimi instrumenti, potem na. Eh, vlogo eh, ponudnikov storitev, potem na odnos za pravom eh, tretjih držav, potem na pogoje za izdaje tega naloga, potem na pravna sredstva in pa na varstvo podatkov in pa na izvrševanje nalogov za predložitev. Ne vam zagotovim sledeče. Evropski parlament pa vsem razume, torej jaz in poročevalci v Sinci razumemo frustracijo organov kazenskega pregona, ki eh, iščejo podatke, ki zaprosijo za podatke, ampak jih ne dobijo. Ali zaradi tega, ker to, to toliko časa traja, ali zato, ker dokazi niso več dostopni, ali pa zato, ker ponudniki storitev shranjujejo te podatke zunaj držav članic Evropske unije. In razumem tudi frustracijo ponudnikov storitev v Evropski uniji ki so sedaj eh, v težavah zaradi fragmentiranega pravnega eh, položaja, ko prejemajo eh, zahtevke iz različnih držav članic. Mi bi radi um, vzeli boljšo, uh, eh, spremanje, bolj, boljše sprejemanje zakonodaje resno in ne bomo enostavno sprejeli predlog v sedanji obliki. Torej, mi bomo svoje naloge resno vzeli in upam, da, uh, bodo, uh, da boste spremljali te uh, delovne dokumente in da jim boste namenili resno pozornost in da nam boste pomagali ustvariti zakonodajo, ki bo v pomoč, ki bo prenašala dodatno vrednost in eh, ki bo zdržala tudi preverjanje sa strani sodišča. Hvala lepa. Sedaj pa poročevalci v senci in pa tisti, ki bi se radi odzvali na to. Uh, torej, gospod Franc, vi ste poročevalec v senci za zelene. Eh, hvala lepa, gospod eh, predsednik. Eh, spoštovana gospa predsedojoča, kolegice in kolegi. Birgit, tvoj delovni dokument zelo dobro opozarja na stvari, kajti obstaja cela vrsta temeljnih vprašanj, ki so ustavnopravne narave, kazenskopravne narave, pa tudi evropske narave. Svet in komisija želite nekaj, kar ne bo šlo splošna usmeritev zadnjega petka vsebuje samo eh, postopek obvestila. Če tudi država, v kateri se zahtevajo dokazi, ima pravne pomislike, to ne pomeni, da se zadeve odloži, dokler ne bi zadeve pojasnili. In celo ta postopek obvestitve eh, eh, se je vključil v besedilo na pritisk držav članic. In Pravzaprav je bila na svetu določena manjšina, ampak na takšen način se takšnega predloga ne sme obravnavati. Zato je dobro, da se ne prenaglimo in da si pogledamo podrobnosti in da si pogledamo tudi velika vprašanja in sicer v miru. Že sedaj se veselim skupnega dela na našem skupnem delovnem dokumentu. Hvala. Hvala lepa, gospod Franc. Še kdo? Kornelija, izvolite. Spoštovane kolegice in kolegi, če si pogledamo to, kar eh, imamo se, da je pred seboj, ugotavljam sledeče. Nimamo harmoniziranega kazenskega prava, kot je že povedala gospa eh, poročevalka. Pravzaprav je to z vedika pogodbe vprašljivo. Vprašanje je, ali je to sploh skladno s pogodbami. Eh, potem kaznivo dejanje. Um, torej, to je bil problem v številnih dosjejih. To je tako uh, široko zastavljeno, eh, da mi na tej podlagi ne moremo več delati naprej. Torej, kako bo potem urejeno posredovanje podatkov? Tudi tukaj so številna odprta vprašanja ponudniki telekomunikacij so v zvezi s tem javili številne pomisleke. In sedaj bi rada nekaj vprašala. Ali ima sploh smisel delati na tem dosjeju? Ali ne bi bilo mnogo bolj smiselno, da bi storili to, na kar, se opoz, na kar so opozorili številni strokovnjaki, namreč, da bi raje eh, preverili instrumente, ki jih imamo sedaj in jih okropili, okrepili, naprimer, da bi delali na mednarodni pravni pomoči, ali bi bilo to morda bolj smiselno? Pravzaprav se ne strinjam eh, s eh, poročevalko. Mislim, da je ta pot napačna mislim, da nima smisla, da delamo na tem in mislim, da nima smisla, da hodimo naprej po napačni poti. Mislim, da bi morali ta dosje zavrniti. Birgit, to... Še kdo? Birgit? Bi radi Eh, povedali, kako nameravate nadaljevati z drugimi delovnimi dokumenti, bi nam radi povedali, kakšne načrte imate. No, eh, naj se navižem na to, kar je dejala Kornelija. Torej, res obstajajo številni problemi, ampak eh, na sestankih mm, pričevalcev senci smo se strinjali, da ne moramo prezreti dejstva, da elektronski dokaz igra vedno večjo ulogo v kazensko-pravnih preiskavah torej, ne bi pozabili na eh, prsne otise. Torej, zakaj bi potem pa povsem pozabili na e-dokaze? Ampak, če si pogledam ta predlog, potem mislim, da eh, bi lahko določene probleme rešili tako, da bi delali na obstoječih instrumentih. Naprimer, ne razumem, zakaj bi morali eh, ponudniki storitev odgovoriti v desetih dneh. Oblast, eh, torej, eh, eh, organi pa ima na voljo štiri mesece, torej to je nekaj, kar bi lahko izboljšali. Po drugi strani pa se strinjam, da včasih v zelo resnih primerjih potrebujemo vsaj nekaj informacij, zato da bi lahko opredelili osebo ali skupino. Torej, ugotoviti moramo, kje je vrzel v obstoječi zakonodaji, ki jo moramo zapolniti. Kajti ta hip je videti to instrument za vse, mi pa moramo biti bolj natančni. Kajti, če si pogledate opredelitev kaznjivih dejanj, eh, ki se lahko uporabljajo za vse, komisija pravi, da to ni res, da imamo še vedno druge obstoječe instrumente, to da mi bi, morali biti, biti bolj natančni, kateri podatki se lahko zbirajo, za katere namene, koliko podatkov se lahko zbira, kajti svet je vedno bolj digitaliziran in pravzaprav eh, celo, naše celotno življenje obstaja v, v podatkovnih dokazih. Torej, e-dokaz je pomembna stvar. To, da ukrepiti moramo tudi naše sisteme. Poleg tega bi morali korak za korakom harmonizirati naše predpise in naše opredelitve. Jaz nisem tako pesimistična. Če eh, bomo izdelali bolj natančne delovne dokumente, potem bomo našli rešitve. Ampak kot sem dejala na začetku, Svet poskuša rešiti eh, vse zadeve samo z enim ukrepom, to moramo vzeti zelo resno in prepričana sem, da bomo ob koncu dobili predlog, ki bo uspešen, ki bo prinašal določene odgovore, ki pa ne bo prodal oziroma se odpovedal temeljnim pravicam in pa pravosodnim sistemom v državah članicah. Eh, kajti tudi mm, ti organi morajo upravljati eh, svoje naloge. Eh, torej, veselim se sodelovanja z vsemi poročevalci v senci in čisto na koncu vsi smo se strinjali, da je i dokaz pomemben. Vse politične stranke pa so izrazile te, vprašanja in to še poudarja to, da se moramo temu resno posvetiti, ne pa, da hitimo skozi to. Mm, in ravno pred volitvami moramo pokazati, da delo resno jemljemo. Mislim, da smo mi v Evropskem parlamentu tisti, ki stvari res resno jemljemo in ki eh, ne eh, predstavljamo zgolj, predlagamo zgolj novih simbolov. Hvala lepa, Birgit. Kolegice in kolegi, lepa hvala. Birgit, hvala lepa. Torej, sedaj eh, ste nam povedali, kako nameravate nadaljevati z nadaljnimi delovnimi dokumenti. Um, povedali ste nekaj zelo pomembnih stvari. Torej, hvala lepa za to. Pred nami je še zadnja točka na dnevnem redu, s tem bomo hitro zaključili. To je uh, točka 6 ad hoc delegacije odbora Libe v Vašingtonu. To je bilo julija 2018. Eh, hiter bom. Nekoliko čudno je, da obravnavamo to, kajti tukaj vas ni prav veliko prisotnih, ampak hitro bom šel skozi poglavitne točke poročila. Torej, to je bila ad hoc delegacija od 16. do 18. julija 2018. Z nami je bila tudi gospa Grisbek, predsednika posebnega odbora za terorizem. In mislim, da je bila to zelo močna delegacija, torej ščit zasebnosti, varstvo podatkov. Eh, to je bil prvi pregled skupne komisije. Potem 5. Eh, julija smo sprejeli resolucijo Evropskega parlamenta v zvezi s tem in to pomeni, da je delegacija izbrala pravi trenutek. Eh, govorili smo tudi o krovnem sporazumu in pa eh, o zakonu o zaščiti podatkov ZDA. Potem smo razpravljali tudi o škandalu Facebook analitika. Razpravljali smo o PNR, o boju proti terorizmu, o boju proti kibernetskem kriminalu, govorili smo o tujih borcih in tako naprej. Imeli smo tudi sestanke o vzajemnosti in pa o vizumski liberalizaciji, potem smo govorili o kibernetskem kriminalu in dokazih, potem o ameriškem zakonu o oblaku. Dnevni red e, odraža pomembnost. Imeli smo e, številne srečanja z e, državnimi tožilci, prisotni so bili tudi številni deležniki. Rad bi povdaril tudi razpravo o um, ščitu zasebnosti. E, to smo vzeli zelo resno v naši resoluciji, čeprav imamo mednarodni sporazum. Pravzaprav je bila tukaj, je bil Evropski parlament, so Evropski parlament obšli in nalogo je dobila pravzaprav Evropska komisija. Torej, v eh, Beli hiši marsikaj ne deluje v redu, ampak eh, vseeno jih je zanimalo, kaj meni Evropski parlament o ščeto zasebnosti. Eh, torej, kaj sem imel v mislih? Torej, v nekaterih primerjih potrebujejo celo dve, tri leta, da imenujejo ljudi na mesta. Torej, zelo dolgo traja, da imenujejo ljudi, pa da jih tudi odstranijo z delovnih mest. Pravzaprav je položaj zelo kafkovski. In nismo se srečali z svetovalcem za varnost, ampak pomembno je, da so vzeli resolucijo Evropskega parlamenta resno. Kajti eh, mi smo tukaj vodilni pri tej koreografiji mednarodnih sporozumov in to je dobro in to je pomembno. Eh, potem vizumska liberalizacija oziroma program vizumske, eh, liberal, eh, vizumske oprostitve. Libe kar naprej izvaja pritisk. To je frustrirajoče. Torej, očitno je, da vedo, kakšno je naše stališče, vedo, da so naša mnenja v zvezi s tukaj zelo trdna. Potem eh, zakon o oblaku, potem i dokaz. Tukaj je šlo za to, ali lahko organi pregona ZDA dosta, dostopajo do podatkov, ki so shranjene v tretjih državah in sicer v podjetjih, ki um, eh, poslujajo v ZDA. Tudi to je bila tema razprav. Torej, naj povem, da zelo poglobljeno sodelujemo z organi ZDA in da smo dobili kar dober eh, dostop. Torej, rad bi poudaril, Stvari, ki uh, so jih delegacije Libe zelo dobro obravnavale. Uh, in upam, da bo naš eh, odbor s tem delom nadaljeval. Kajti, torej, te čezatlantske um, Torej, kot rečeno, razpravljali smo o škandalu Facebook Analytica. Torej, zato, eh, zato je zaprosila Evropska unija, za to razpravo pa so zaprosili tudi organi eh, ZDA. Torej, spoštujejo to, s čimer se ukvarja Libe. Torej, mi predstavljamo tudi eh, motnje oziroma iritacijo za nje, ampak to je dobro. Rad bi se zahvalil osebju in pa članom delegacije. Zahvaljujem se vam za trdo delo. Mislim, da je bila to zgodba o uspehu našega mandata. Namreč res smo eh, zbrali eh, veliko strokovnega znanja o, o eh, vidiku o, ehm, varstva podatkov in pa tudi kar se tiče mednarodnih pogodb. Torej, lahko bi še in še nadaljeval, ampak naj samo povem, da je bila to zelo uspešna delegacija. Naslednjič se nam morate pridružiti, kajti niste bili z nami julija, kaj ne? Ali ste bili tako zaposleni? A ste bili tam? Aha, ste bili. Aha, bili ste uh, na vseh delegacijah. Ampak na eni vas ni bilo. Tolmače ne slišimo, kaj uh, govorijo poslanci v dvorani. Valley, need... Ni vas bilo uh, na eni delegaciji. Dobro. Hvala lepa. Zahvaljujem se osebju. Koliko pa je ura? Zelo lepo bi se rad zahvalil eh, tudi Jose Manuelo in vsemu osebju. Torej, to se združuje z vsem strokovnim eh, znanjem, tudi ko gre za Korejo ali pa za Japonsko. Eh, to je bilo res veliko dela in res eh, bi se rad eh, vsem zahvalil. Bi bili, res mislim, da moramo biti ponosni na to delo. Sedaj pa lahko greste. Hvala lepa.